So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, drage kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z dnevnim redom in prišli smo do glasovanja. Po maratonu danes do povdne bomo imeli zdaj polovični maraton popovdne z zelo pomembnimi temami na dnevnem redu. Smo pri 12. točki. To je standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. To je zagotovo zelo pomembna in zanimiva tema, ki jo je obdelal Miroslav Mikolašik za nas. Poročevalec bi se hotel čist na kratko javiti za besedo. Kolega, izvolite. Ja. Ja, Imate besedo, hvala. Gospod predsedojoči, Iksa. Kolegice in kolegi, spoštovani poslanci. Povdariti želim, da smo imeli izjemno dobro sodelovanje z vsemi kolegi, poročevati vsemci in sekretarjatom. To velja za pripravo besedila in za glasovanje. Zelo dobro smo sodelovali in dosegali smo tudi dobre kompromise. Sprejel sem več vaših predlogov sprememb, dragi kolegi, ne samo od poročevalcev v senci, ampak tudi od drugih, ki so predložili predloge sprememb in vsem se vam zahvaljujem, kajti zaradi tega je besedilo komisije mnogo kvalitetnejše. Tudi pravna služba nam je posredovala pozitivno sporočilo, to imate v svojih dosjejih in zelo zadovoljen sem, da smo se lahko posvetovali o tem in da bo v okviru z 168. členom lahko naše delo potekalo naprej. In da bo tudi ustrezni člen spoštovan v tej izjavi. Prosim vas, da mi omogočite tudi krajši komentar. Razčistiti želim nesporazum v zvezi s konsolidiranjem predlogom spremembe številka 4. Upošteval sem že zahteve nekatere države članice, nekatere države članice, primer Belgije, Velike Britanije in Nizozemske. Mislim, da s tem predlogom spremembe dosežemo, da se razprava v teh državah sploh ne bi začela. Ampak o tem bomo glasovali in prosim vas za podporo. Parlament je v zelo pozitivnem razpoloženju, ne samo naš odbor, ampak celoten parlament. In države članice nam pošiljajo signale, da si želijo, da bi ta direktiva bila čim prej sprejeta. Zato sem prepričan, da ne bo samo današnje glasovanje, ampak tudi končno glasovanje maja v Strasburu poskrbelo, da bo ta direktiva čim prej na voljo državljanom. Hvala. Dank, Lepša hvala, gospod Mikolašik. Prehajamo na glasovanje. Predlog spremembe 57. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 59 za. Proti vzdržani? Bomo preverili. 59, glasujmo. Abstimum. Ste vsi glasovali? Da. 27 za, 18 proti sprejetom. Potem naslednja stran, 61, Horst Schnellhar, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za proti vzdržani zavrnjeno. 64, 65 sta identična za proti vzdržani sprejeta. 66 za proti vzdržani sprejeta. 67 za proti vzdržani sprejeta. Potem 68 za proti vzdržani sprejeta 70 za proti vzdržani sprejeta 69 za proti vzdržani zavrnjena 71 za proti vzdržani sprejeta proti zdržani zavrnjeno. 72 za proti zdržani sprejeto. 73 za proti zdržani. To bomo preverili. Ček, ček. Preverjamo. Tako. Ste vsi glasovali, da zavrnjeno je. Ja. 74 za, proti, vzdržani. Tudi, moramo tudi preveriti zelo na tesno gre. 74 preverjamo. Ste vsi glasovali? 28 proti 24 sprijeto. Prehajamo na 75 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 76 v delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 77. Sedeminsedemdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno štiri za, proti, zdržani sprejeto. 80 za, proti, zdržani sprejeto. Juri 2 za, proti, zdržani sprejeto. 81, identično z 82 za, proti zdržani sprejeto, 5 za, proti zdržani sprejeto, 6 za, proti zdržani sprejeto. Bomo preverili 6 za. Šest, preverjamo, glasujemo. Vsi glasovali. 34.19, to je jasno. Na naslednji strani sedem. Za. Proti vzdržani sprejeto 84 za, proti vzdržani sprejeto 85 za, proti vzdržani zavrnjeno. 86 za, proti vzdržani zavrnjeno. 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. To moramo preveriti. 87, glasujmo. Ste vsi glasovali? Ja. Sem videl, da gre na tesno. Zavrnjeno. Potem 8 za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani sprejeto. Naslednja stran, tu je kompromisna sprememba številka 2, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 93 nadaljujemo, 94 identično, za, kdo je za 93, 94 proti, zdržani sprejeto. 95 za, proti, zdržani sprejeto. 96 za, proti, zdržani sprejeto proti vzdržani. Sprijeto 97 za, proti vzdržani. Sprijeto. Potem prehajamo na kompromis številka 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto. Nadaljujemo z 101, kdo je za 101. Hvala proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo na 106. Kdo je za 106? Hvala, proti, zdržani, sprejeto. 107 za, proti, zdržani, sprejeto. 108 za, proti, zdržani. vzdržani. To moramo preveriti. 108, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? 28, 23, se pravi sprejeto. 110 za, proti vzdržani, sprejeto 111 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani, sprejeto 114 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 116 za. Ja, 115 je s tem primeljivo, torej vračam se na 115. Kdo je za 115? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 116 za. Proti? Zdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 z e, dodatkom, kdo je za 118 za proti vzdržani. Sprejeto. 119 za, proti vzdržani. Jaz sem mnenja, da je zavrnjeno, ampak za vsak slučaj bomo preverili. 119. ste vsi glasovali? Ja, jasno, zavrnjeno. To je bilo tudi vid, razvidno. 120 za, proti vzdržani, sprejeto 121 za, proti vzdržani, sprejeto. Juri 3 za, proti vzdržani, sprejeto. 122 za proti vzdržani sprejeto. 123 za, proti vzdržani zavrnjeno. 124 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za proti vzdržani sprejeto. 126 za proti vzdržani sprejeto. 127 za proti vzdržani zavrnjeno. 128 za proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeta. 129 za, proti, vzdržani, sprejeta. 130 za, proti, vzdržani, sprejeta. 131 za, proti, vzdržani, sprejeta. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 138 za, proti, vzdržani sprejeto. 139 za, ne bomo preverili, 138, torej preverjamo 138. Abstimmung beendet ste vsi glasovali, več kot jasno. 56. To ni dvoma. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140, 141 sta identična, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145, 146 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Ja, to je zelo natesno. 29-28 se pravi sprejeto. Zdaj smo pri 23 juri 5 in juri 4. Ne, 23 in juri 5, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto juri 4 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 147, 148 identična, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 24 odpade, 150 gre, nadaljujemo, torej kdo je za 150 proti vzdržani. To ni čist jasno, bomo preverili elektronsko, torej glasujemo 150. In ste vsi glasovali, da je bilo res nejasno. 28, 26, torej sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 25. Ste vsi glasovali? 32 za, 22 proti, se pravi sprejeto. Kompromis številka 5, kdo je za? hvala, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Potem smo pri 154, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Naslednja stran 155 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 26 in Juri 8 sta identična, kdo je za proti, vzdržani sprejeto. 27 in juri 7, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 9 za, proti, vzdržani, sprejeta. Juri 10 za, proti, vzdržani, sprejeta. 156 z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 157, 158 sta identična, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 30 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 159 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo kompromisni predlog štiri, to je konsolidiran predlog, kdo je za, proti. To moramo preveriti. Torej, glasujmo za konsolidiran predlog štiri. ste vsi glasovali? Ja, sprejeto. 31-24 je sprejet. 162, kdo je za? 162 na strani 17. Kdo je proti? Proti. To moramo preveriti, ni čist jasno, glasujemo. 162 na strani 17. Torej, ste vsi glasovali? Ja, 34 za, 22 proti sprejeto. Čisto na koncu strani 17, 168, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 169 za, proti vzdržani sprejeto. 170 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Naslednja stran 176 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, še enkrat 38 za, proti vzdržani sprejeta. 177 za, proti vzdržani zavrnjena. 179 ne. če sta 177, 78 sprejeta, se pravi ja, 179 za, proti, zdržani. Jaz mislim, da je zavrnjen, ampak za vsak slučaj bomo preverili. 179. Abšemo šlo. Vse vsi glasovali. Ja, jasno, zavrnjeno. Sto osemdeset za, proti, vzdržani, sprejeta. Sto enainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto dvainosemdeset, sto triinosemdeset za proti vzdržani sprejeto. 140 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani sprejeto. 115 za, proti vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto 43 za, proti, vzdržani, sprejeto 186 za, proti, vzdržani, sprejeto 187 za, proti, vzdržani, sprejeto 188 za, proti, Proti. Vzdržani sprejeto 189 za. Proti. Vzdržani sprejeto 44 za. Proti. Vzdržani sprejeto 190, 191 sta identična, kdo je za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 192, 193, tudi identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46, drugi del, moramo glasovati, torej kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 47, za, proti, zdržani, sprejeto. 48, za, proti, zdržani, sprejeto. 196, za, proti, proti, vzdržani, sprejeta 197, za, proti. Bomo preverili 197, preverjamo. Ein PPE zu viel? Eden od EPP-ja. More umakniti kartico, še vedno jih je preveč. Ste naredili? Torej, eh, tesno, ampak vseeno, 29, 27 se pravi sprejeto. Zdaj smo pri 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 198 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto 53 za, proti vzdržani sprejeto. Gospa Hasi ima dopolnilo k 54. Tu je uh... ustni predlog spremembe in sicer, da bi to zakonodajo uskladili s prvim poročilom prvim poročilom Leinen, o katerem smo glasovali danes jutraj. V prvem odstavku bi besedilo navajalo podaljšano za dva meseca, namesto za en mesec, kako smo se odločili danes jutraj. Oh. Hvala lepa, nihče nima nič proti, torej glasujemo s tem dopolnilom 54, kdo je za. Hvala, proti vzdržani, sprejeta. V... Vedno je prav, kadar se strinješ s predsedujočim. To je bilo dobro. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 in 201 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, 202 in Juri 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 203. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto bomo dvakrat končno glasovali, torej draft report as amended. Glasujmo. Eden iz EPP-ja preveč. Kolega Šnelhart. Kolega Šnelhart. On je član. Zdaj je v redu. 56.01, prisrčne čestitke. Zdaj pa drugo glasovanje e, o resoluciji, še enkrat glasujemo. Glasovanje je zaključeno iz te rezultat 53.01 prisrčne čestitke kolegu Mikolašku. Naslednji teden pri veliki konferenci v Madridu, mednarodna konferenca o presaditvi organov, boste govorili na odprtju in delegacija tega odbora bo tudi navzoča. Imate še enkrat besedo. Hvala lepa še enkrat sem se zahvaliti želel vam, gospod predsednik, hvala lepa, da ste izvedli to glasovanje in hvala tudi kolegom za njihovo veliko podporo in prav gotovo bom ta rezultat predstavil tudi na madridski konferenci naslednji teden. Hvala. Mislim, da bo veliko število ljudi v Evropi imelo korist od tega, kar smo tu sklenili oziroma bodo preživeli, zato ker smo se mi tako odločili. Naslednja točka. Tudi na področju darovanja in presajanja organov gre za akcijski načrt krepitev sodelovanja med državami članice. To je poročila Andresa Perela Rodrigeza. Glasov, prihajamo na glasovanje. Osem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani. bomo preverili, deset preverjamo. Vsi glasovali, 24 za, 33 proti, torej zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 3 za, aha, ni treba glasovati. Prehajamo na 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 2 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto, Juri 5 za proti vzdržani sprejeto. Jaz mislim, da je sprejeto, bomo preverili. Preverjamo Juri 5. Ste vsi glasovali? Da, 30-27 je sprejeto. Potem kompromisni predlog 2, konsolidiran predlog 2, kdo je za? Kdo je proti? Tudi to moramo preveriti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? 29, 26 se pravi sprejeto. 24 za, proti vzdržani. Sprejeto Juri 9 za proti vzdržani. Jaz mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo za vsak slučaj preverili. Preverjamo torej Juri 9. Ste vsi glasovali? O! Oh. Dobro sem videl. Ja, ja. Zavrnjena. 25. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 26. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 27. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 28. Za proti, vzdržani. Sprejeto 29 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Konsolidiran predlog številka 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 31 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 32 za, proti vzdržani sprejeto. Juri 7 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto. En, torej Juri A, ker je ena umaknen za proti vzdržani sprejeta. Juri B za proti vzdržani sprejeta. Dva za proti vzdržani sprejeta. Tri za proti proti, vzdržani, sprejeto štiri za, proti, vzdržani, sprejeto pet za, proti, vzdržani, sprejeto šest za, proti, vzdržani, sprejeto sedem za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeta. Prehajamo na sklepno glasovanje o tem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Glasovan, ste vsi glasovali? Ja. 5801, torej zelo prepričljivo. Kolega, prisrčne čestitke za poročilo in delo, ki ste ga tu opravili. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu. Številka 14. Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje, tako imenovani program Bonus, poročevalka Ana Rosbach. Prehajamo na glasovanje, predlog spremembe pet, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta, šestnajst za, proti, vzdržani sprejeto, sedemnajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, osemnajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, 21, 22 sta identična, kdo je za, proti zdržani. Nisem videl nobenega od liberalcev, da bi dvignil roko. Moramo preveriti, glasujmo. Ste vsi glasovali? Je bilo dobro, da smo preverili 27-26 sprejeta. Prehajamo na 23, 25, ki sta identična, kdo je za, proti. Tudi to moramo preveriti. 23, 25 glasujemo elektronsko. ste vsi glasovali. Tudi to je bilo prav, da smo preverili 25-24. 26 na drugi strani. Kdo je za 26? Hvala, kdo je proti? Zdržani sprejeto 27 za. Proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeta. 32 in 33 sta identična, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 4 za, proti vzdržani sprejeta. 35 za, proti vzdržani zavrnjena. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. 38 in 40 odpadeta. 41 za, proti, zdržani, sprejeto. 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 7 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto 8 za, proti vzdržani, sprejeto 10 za, proti vzdržani, sprejeto 9 za, proti vzdržani, sprejeto 11 za, proti vzdržani, sprejeto 12 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 13 za, proti vzdržani, sprejeto 1 za, proti vzdržani, sprejeto 14 za, Gegen. proti vzdržani, sprejeto 15 za, proti vzdržani, sprejeto tem prehajamo na sklepno glasovanje o tem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Smo vsi glasovali. 54 ja, nihče proti, eden se je vzdržal, prisrčna čestitka. Sporočevalki Ani Rostah za zaščito Baltskega morja in za investicije v Baltsko morje. Drage kolegice in kolegi, fantastični ste. Nekaj smo že opravili, ampak pred nami je še nekaj dela, naslednje glasovanje o beli knjigi. Ne. Mm -mm. Ne, najprej imamo še neki druzga. Moramo glasovati o 15. točki. Spodbujanje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika. Poročevalec Oktavija Sarbun gremo na glasovanje. Predlog spremembe šest. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Osem za, proti, vzdržani sprejeto. Devet za, proti, vzdržani sprejeto. Deset umaknjeno. 12 za, proti vzdržani. Sprejeto 11 za, proti vzdržani. Sprejeto 13 za, proti vzdržani. Sprejeto 14 za, proti vzdržani. Sprejeto 15 za, proti vzdržani. Sprejeto 16 za, proti vzdržani proti vzdržani, sprejeto 17 za, proti vzdržani, sprejeto 18 za, proti vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani sprejeto, 24 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejeto. Zdržani sprejeto 27 za, proti vzdržani sprejeto. Ena za, proti vzdržani sprejeto. Dva za, proti vzdržani sprejeto. Tri za, proti vzdržani zavrnjeno. 4 za proti vzdržani. Sprejeto 5 za proti vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na sklepno glasovanje o tem poročilu. Eh, Oktavija Sožbu. Ste vsi glasovali? 51 za, 1 proti, noben ni vzdržan. Prisrčne čestitke na poti k energetsko učinkovitemu gospodarstvu z nizkimi emisijami oglika. Dan kommen wir dahin, wo wir Prehajamo zdaj tja, kjer naj bi bliže ob treh, namreč na 16. točko. Bela knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam, Evropski okvir za ukrepanje. Poročevalec Vittorio Prodi. Tu imamo kompromisne predloge in začeli bomo s glasovanjem. Kompromisni predlog številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto. Dvajset s ustnim predlogom spremembe. For. Hvala lepa, dodati želim politike na področju gozda, torej poudarjamo vključevanje vse politike, še posebej v politike kmetijstva, ribištva, gozdarstva, kohezija in tudi kar zadeva ocenjevanje okoljskih vplivov ter standardov na področju gradbeništva. Hvala. Vse amandmaje sprejemamo, torej glasujemo, kdo je za, proti kdo se vzdržuje, sprejeta. 21 za, proti, vzdržani, sprejeta. 22 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 22 preverjamo. ste vsi glasovali? Da. 27, 25. Sprejeto. Prehajamo na naslednjo stran. 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 25. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 30 po delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani. pridržani. To moramo preveriti. Drugi del 30. Ste vsi glasovali? Torej, jasno za. 31 proti 21. 31 za. Proti vzdržani, sprejeto 32 za, proti vzdržani, sprejeto 34 za, proti vzdržani, sprejeto. Regi 12. Ne, pardon, najprej 35 za, proti, zdržani, sprejeto. Regi 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 36 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. 38 po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Jaz mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Preverjamo 45. Da. Pol nama prav je bilo, da smo preverili. O, zavrnjeno. Izvolite. Da. Non ho la tessera, ma ho votato. Jaz nimam seboj kartice, ampak sem kljub temu glasoval. Smeli ste smolo. Treba je imeti eh, kartico seboj, kadar se elektronsko eh, glasuje. Takšna so pravila. Nadaljujemo. 46. Kdo je za?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 53 za, proti vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani zavrnjeno. Regi 8 za, proti vzdržani zavrnjeno. 55 za, proti vzdržani zavrnjeno. 47 za. Proti vzdržani sprejeta. 56 za, proti vzdržani sprejeta. 57 za, proti vzdržani sprejeta. 58 za, proti, zdržani, sprejeto 59 za, proti, zdržani, sprejeto 60 za, proti, zdržani, sprejeto 114 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeta 64 in 65 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Dobro, bomo preverili 64-65, glasujmo. konc abstimo. In ste vsi glasovali? Aha, je bilo zavrnjeno. Šestinšestdeset za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, dobro, preverili bomo 68. Ste vsi glasovali? Je jasno za. Nadaljujemo 74. Ostali so brez predmeti. Kdo je za 74? Proti vzdržani sprejeta. Regi 16. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 75 za. proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 7 za proti vzdržani sprejeto. 127 za, proti vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. proti vzdržani sprejeto. 78 za proti vzdržani sprejeto. 79 za proti vzdržani sprejeto. 81 za proti vzdržani sprejeto. 86 za proti vzdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. Enaindevetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dvaindevetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. To moramo preveriti. 92 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ojoj, to je bilo jasno proti. Torej 92 zavrnjeno, 94, kdo je za? proti, vzdržani sprejeta. 95 za, proti, vzdržani sprejeta. 96 za, proti, čist jasno, no, zavrnjeno krist leta, nažalost 98, za proti vzdržani sprejeto. 100 za proti vzdržani sprejeto. 101 za proti vzdržani sprejeto. naslednja stran 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, regi 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 z proti vzdržani sprejeto. 104 za proti vzdržani sprejeto. 85 za proti vzdržani sprejeto. 106 za proti proti, vzdržani sprejeto, 107 za, proti, vzdržani sprejeto, 108 za, proti, vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 7 za, proti. Vzdržani sprejeto. Sto petnajst. Richard Zeber. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sto sedemnajst. Po delih prvi del za. proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sto devetnajst za, Ester Delange, tudi zato, ja proti, vzdržani, sprejeto, 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo ustni predlog spremembe k Ehm, odstavko 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 124 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 125 za, proti, vzdržani, sprejeto, 128 za, proti zdržani moramo preveriti. Preverjamo 128. Glasujemo. Ste vsi glasovali? 30 za, 24 proti, sprejeto 129 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 130 za, dobro, bomo preverili 129. Ste vsi glasovali? Sprijeto, zelo dobro. Mm, premalo dvigujete roke zdaj smo pa pri 113. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto? 113. Po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 134 za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 134. Ste vsi glasovali? 26 za, 28 proti, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto 141 za, proti vzdržani. Sprejeto 142 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Regi 18 za, proti vzdržani. Zavrnjeno regi 14 za proti zdržani preverjamo. Regi 14 preverjamo. Abstimmung beendet. Ste vsi glasovali? Ja, jasno, za. 31-23 sprejeta. Juri 2, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. 143 za. Proti. Vzdržani sprejeta. 144 za. Proti. Vzdržani sprejeta. 145 za. Proti vzdržani, zavrjeno 146 za. Gospa Weisgerber za, ja, dobro. Proti vzdržani, zavrnjeno 147 za. Proti vzdržani, sprejeto 148 za. Proti vzdržani, sprejeto. regi 15, kdo je za, proti, vzdržani. Je, moramo preveriti. Torej, regi 15 bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Da, jasno za. Regi 22, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 138 po delih, prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 152 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 153. Preverjamo 152. ste vsi glasovali. Sem videl, ja, prav sem videl, da je zavrnjeno. 153. Kdo je za? Proti. Pridržani, zavrnjeno. 154 za. Proti. Pridržani, zavrnjeno. 155 za, proti bomo preverili, 155 preverjamo. Ste vsi glasovali? Da. To je bilo na tesno. Zavrnjeno. 156 za, 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani zavrnjeno vprašanje sprejeto. Ne bomo preverili. Dobro, preverjamo 161. Ste vsi glasovali? 30 za, 23 proti. 162 za, proti. Nisem prav videl 162, če enkrat kdo je za. Proti. Zdržani sprejeta. 164 za. Proti vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti vzdržani sprejeto, regi 19, odpade. 168 za, proti vzdržani zavrnjeno, 169 za, proti vzdržani zavrnjeno. 170 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa me zelo veseli, ker Odpade vse do uvodnih pripomb. Na strani 16. Odlično. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, zdržani. Sprejeto, pet za, proti, zdržani. Sprejeto, sedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ampak, če hočete, lahko preverjamo. Torej, preverjamo sedem. ste vsi glasovali? Da. Sprejeto, 27-20, sprejeto. Številka 8 za, proti, zdržani, sprejeto, 9 za, proti, zdržani, sprejeto, 10 za, proti, zdržani. Zdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeta 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za, proti, vzdržani, sprejeto 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. In s tem Prehajamo še na Juri E. Ne, najprej Juri B. Za proti vzdržani. Sprejeto Juri C. Za proti vzdržani. Sprejeto Juri E. Za proti vzdržani. Zdržani, zavrnjeno. Prehajamo na zadnjo glasovanje za danes in sicer glasujemo o poročilu Vitorija Prodija. Elektronsko bomo glasovali, torej glasujemo. ste vsi glasovali, 49 za, 3 proti, 2 vzdržana, prisrčne čestitke poročevalcu. Torej, to je, eh, sprejetje teh ukrepov je na vsak način izredno pomembno za eh, zaščito podnebja. Eh, Eh, zahvaljujem se vsem za odlično sodelovanje, da smo opravili vsa glasovanja, vendar se seja nadaljuje. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka sedemnajst. Poročilo Kristoferja Fjellnerja, informacija glede medicinskih izdelkov, za katere so potrebni travniški recepti. Predsedujoči, če se strinjate, bi počakal kako minuto, da ljudje odidejo. Spet. Ja, bo bolje tako. Come here. Okay. tomorrow morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent <laughs> dans la salle. Torej, za vse tiste pogumneže, ki ostajate v dvorani, nadaljujemo z delom po dnevnem redu. In sicer informacije glede medicinskih izdelkov, za katere so potrebni zdravniški recepti. Gre za spremembo uredbe 726 skozi 2004. Gospod Fjeldar, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veseljem začnem s to predstavitvijo osnutka poročila glede informiranja pacijentov. Najprej treba priznati, da imamo problem na tem področju, namreč da imamo nespremljive razlike v dostopu do kakovostnih informacij širom Evropske unije in da ta neenakost kar zadeva dostop do informacij, lahko povzroči tudi neenakosti v zdravju prebivalstva. In to še posebej velja za tiste, ki ne govorijo ali berejo angliškega jezika in zato nimajo dostopa do tistih informacij, ki morda niso na voljo v materinem jeziku teh ljudi. Kot drugo je treba se zaveriti dejstvo, da je ogromno nezanesljivih in nepreverjenih informacij, predvsem na internetu in da je naša odgovornost, da zagotovimo, da se tudi varne in preverjene informacije znajdejo na internetu. Prav tako se je potrebno zavedati, potrebno zavedati, da je potrebno izboljšati zdravstveno pismenost in pa eh, zanimanje pacijentov za lastno zdravje. In informacije so tukaj ključnega pomena, kajti brez informacij ne moremo resnično opolnomočiti pacijentov. Predlog komisije je eh, odziv na ta problem, eh, vendar pa ne celovit odziv in tudi ne na vseh področjih. Je pa to pomemben košček te sestavljanke in pomemben košček te sestavljanke. Vendar je potrebno bistveno spremeniti ta predlog komisije. 40 strani eh, predlaganih sprememb je pred nami. Eh, sam bi se osredotočil na tistih pet najpomembnejših, ki sem jih predlagal. predlog eh, komisije ni pripravljen dovolj z perspektive eh, bolnikov in je zato potrebno spremeniti samo, osr, samo srdično točko tega poročila. Zato sem eh, šel bolj na stran bolnikov, kot pa na stran industrije. Mene bolj zanima pravica pacijenta do obveščenosti, kot pa obveznost proizvajalca po informiranju. Zato sem skušal povsod, ker govorimo o širjenju informacij, eh, raje govorim o dajanju na razpolago in na mesto pravice do eh, informiranosti govorim predvsem o dajanju na razpolago informacij, še posebej, ko gre za obveznost zagotavljanja informacij v eh, priloženem, priloženih eh, informacijah v embalaži. To so preverjene informacije, s katerimi razpolagajo vse agencije v Evropi in to je tudi podlaga za izdajo dovoljenja za dajanje takšnih zdravil na trg. Kot drugo, mislim, da nihče danes v tej dvorani, vsaj ne nihče izmed članov, ne vem morda, kdo od poslušalcev kaj več o tem ve, ampak mislim, da nihče od poslancev danes tukaj v tej dvorani eh, ne želi reklamiranja zdravilni recept. To, kar počno v Ameriki, ni zgled, temveč je dober primer tega, česar si ne želimo in eh, smeri, v katero ne želimo iti. Zato sem skušal ukrepiti obstoječo prepoved oglaševanja zdravilni recept. In sem skušal razlikovati med eh, informacijo, ki je dostopna na zahtevo in pa informacijami, ki se Eh, usiljujejo bolnikom. Tako da le tiste informacije, ki jih eh, bolnik želi, eh, mora biti dovoljene. Nenaročene informacije pa ne. Prav tako iz, iz svojega poročila ponoma izuzev zagotavljene informacije v zdravstvenih revijah, tako da ni nikakršnega informiranja preko televizije, radija, Eh, reviji, časopisi in tako naprej. To ne bodo kanali za informacije o zdravilih na recept. Le informacije na zahtevo so tiste, ki so dovoljene na tem področju. Prav tako bi se rad lotil vprašanja glede pomankanje vključenosti bolnikov in pa zdravstvenih delavcev v prvotnem predlogu. In zato sem skušal tako bolnike kot eh, zdravstvene delavce vključiti v samo izvajanje te direktive. Prav tako jih skušam vključiti v razvoj smernic, kajti smernice, glede tega, kako naj bi se ta pravila izvajala, so ključni element prepovedi oglaševanja. Skratka, da informacije ne. na nek način nekontrolirano postajajo eh, vsebine v glasu. In zato je pomembno vključiti zdravstvene delavce in bolnike v razvoj smernic, kajti oni so tisti, ki naj bi imeli največjo korist od tega predloga in zato mora biti tudi vključeni v samo izvajanje. Če pa je tu kakšna stvar, ki ga v tem predlogu ni in ki ga ne boste našli v besedilu, vendar se mi to zdi nekaj, Eh, pomembnega in zato bi to tudi omenil, je to, to, da bi na nek način vključili strukturo za pritožbe, neko nadzorno strukturo, ki bi lahko sankcionirala in ki bi lahko vključila tudi eh, bolnike in zdravstvene delavce v to strukturo, da bi torej obravnavali pritožbe in zagotavljali, da če kdo ne spoštuje pravil, se potem tudi ustrezno sankcionira. Morda se bom k temu še vrnil, če bom našel ustrezen model, ustrezno strukturo. Zaenkrat tega ni v mojem predlogu, je pa to nekaj, o čemer kar veliko razmišljam, kako ustvarjati takšno eh, pritožbeno strukturo. Vem, da to imamo na drugih področjih. Eh, Nemčija, naprimer, to ima za področje oglaševanja, naprimer. Če se nekomu zdi, eh, da je neko oglaševanje napačno ali neustrezno, je možno pritožba in obstajajo pritožbeni organ, ki potem lahko sankcionira. Četrta zadeva. Skušal sem pojasniti tudi področje uporabe te direktive, kajti danes imamo že kar nekaj razsodb v, iz sodišč v Evropski uniji, ki skušajo izvajati zakonodajo na način, ki si je ne želimo videti izvajane. Naprimer, novinarje bi skušali podvreči tej direktivi. Ampak menno je to, da reguliramo to, kar lahko počne farmacijska industrija in kar lahko počno tudi agencije za izdajanje dovoljen. Bolniki, zasebne osebe, fizične osebe lahko izražajo svoje mnenje o posameznih zdravilih. To je pomembna pravica posameznikov in zato izredno tukaj tudi predlagam, da ta uredba za njih ne sme veljati, ta zakonodaja za njih ne sme veljati. To pa seveda ne velja, če bi delovali v imenu eh, industrije ali celo v interesu industrije. Če pač eh, delujejo na neodvisen način in če so dejansko neodvisni, potem je treba dovoliti izražati svoje mnenje in to se mi zdi pomembno. Gre tudi, po mojem mnenju, za vprašanje svobode govora. No in ne nazadnje. Poudarjam tudi, da je najpomembnejši kanal za informiranje zdravnik, ki zdravilo predpiše. Vsi ostali inf kanali informiranja morajo biti dopolnilni in morajo graditi na tem razmerju z zdravnikom, ki predpiše takšno zdravilo. In treba vedeti, da je potreba, obstaja potreba po takšnih dopolnilnih informacijah. Poprečen čas. Eh, ki ga ima bolnik z zdravnikom, predimo ta predpiše zdravilo, v Evropi je 5-7 minut. In eh, v tem času verjetno človek ni ne vem kako eh, dovzeten za informacije. Veliko letakov v zdravilih se izgubi. Večinoma zato, ker ljudje tega ne znajo nazaj zložiti in spraviti v embalažo in zato zadevo vržejo stran. Zato je pomembno, da imamo takšne dopolnilne vire informacij. Je in eh, to, o čemer tukaj govorimo so to vrstne dopolnilne informacije. To je torej bistvo, na katerega bi se osredotočil. Eh, to je tistih pet najpomembnejših točk, na katere sem se osredotočil v svojem poročilu. Eh, razumem pa in rad bi tudi omenil, da je bilo kar nekaj kolegov, no vsaj en ali dva, ki sprašujejo, ali ne bi bilo pametno vse skupaj odložiti, glede na to, da smo na zaslišanju gospoda Dalija slišali, da bi morda bilo pametno ta predlog eh, spremeniti. Sam moram reči, da se ne strinjam s tem eh, predlogom. Kot prvo zato, ker je naša naloga, da opravimo pregled tega predloga. Če se bo komisija odločila, da bo ta predlog sama spremenila, potem ne želim, da spremenijo ta predlog zgolj na podlagi tega, kar pravi svet svet obravnava to temo in je tudi že predložil kar nekaj sklepov na to temo. Zato se mi zdi pomembno, da tudi mi eh, povemo svoje mnenje. Če bo torej že prišlo do spremembe tega predloga strani komisije, potem se mi zdi, da je pomembno tudi mi izrazimo svoje stališče. To samo v pojasnilo, če bi koga morda zanimalo. No in ne nazadnje ponovno bi rad ob tej priložnosti izrazil zahvalo vsem, ki so mi pomagali pri delu, eh, sekretarjatu, mojim eh, asistentom. Vsaj eden me je zapustil v času priprav. No in tudi vsem eh, zelo angažiranim organizacijam pacijentov, ki so podale tudi svoje mnenje in moram reči, da so srečanja z njimi bila zelo, zelo plodna. No, zdaj pa se veselim sodelovanja z vami. In tako eh, bi jaz samo povedal, da noben od odstavkov ni nedotakljiv, da sem vsekakor pripravljen poslušati vaša stališča in prevzeti kar se da veliko vaših predlogov. Hvala lepa poročevalcu za odlično uvodno predstavitev. Zdaj pa predajam besedo gospodu Perelju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot prvo se moramo pravičiti v imenu gospoda Perela, ki je plačevalec v senci, ki se ni vtegnil deležiti današnjega sestanka, ampak eh, mnenje gospoda Perela, mene in številnih drugih kolegov je identično. Na področju farmakovigilance, na področju boja proti ponaredkom zdravil, se dogaja kar veliko. To je tudi konec konca pomembna panoga za gospodarstvo Evropske unije in njene članice. Na področju raziskav in razvoja bo to področje tudi ključnega pomena. Ampak, če se pogledamo to poročilo, vidimo, da gre tukaj predvsem za prispevek za varovanje zdravja in dobrobiti naših državljanov. To je bistvo tega poročila. In na tem področju prihaja kar do velikega razvoja dogodkov v zadnjih letih, ker torej za pobudo, ki bo eh, uskladila vse mehanizme za to, da se bomo v prihodnje proti težavam na tem področju borili na bolj dinamičen način. Zato se mi zdi, da to poročilo prihaja v zelo pravem času. Do nekaterih vprašanj pa smo nekoliko eh, skeptični eh, do nekaterih elementov tega besedila. Mislim, da se lahko iz zadnjih nekaj let naučimo, da če država ne poseže, se kaj lahko zgodi bolnikom, državljanom, da so na slabšem. Tako da mislim, da se moramo naučiti iz naših napak iz preteklosti, o tem razmisliti, preden podamo kakšnekoli nove predloge, kot je ta, ki je danes pred nami. Ta predlog, mm, na podaj katerega naj bi torej spremenili informacije o zdravilih na eh, recept, tukaj ne sprejemamo samega izhodišča, kajti ne vidimo kakšne resne potrebe potem strani bolnikov ali zdravstvenih delavcev ali strani same industrijske panoge. Pač ne vidimo zahteve po spremembi te zakonodaje, ki se tukaj predlaga. Državljani imajo dostop do ogromne količine informacij in podatkov, vendar pa to še ne pomeni, da se državljani lahko dobro in informirano odločajo o farmakološki vrednosti določenih zdravil. E, informacije so zelo asimetrične, to seveda vodi do negotovosti, kar zadeva številne poklicne dejavnosti in zato se nam zdi, da je zagotavljanje informacij bolnikom glede zdravil na recept nekaj, kar bi moralo biti v pristojnosti zdravstvenih delovcev. E, oni so tisti, ki so pristojni za obveščanje oziroma informiranje bolnikov. Kar torej zadeva informiranje bolnikov, menimo, da bi bilo drago in napačno, če bi države članice izvajale ad hoc preverjanja. To ne prinaša nobene prednosti v zdravstvenem smislu, prav tako ne prinaša nobene eh, prednosti v smislu razvoja trga. Farmacijski svežen je prišel že kar daleč naprej. Imamo že kar nekaj koristnih inštrumentov, ki nam omogočajo pomemben in uspešen napredek na tem področju in eh, ki vključujejo tudi številne pozitivne vidike. Ta predlog komisije glede informiranja bolnikov pa z vsem dožnim do spoštovanjem po našem mnenju eh, ne vsebuje temeljnih eh, elementov, ki so potrebni za kakovostno direktivo. Enostavno povedano, če si preberemo tole besedilo, se zdi, da bi povzročali več težav s tem, da spremenjamo obstoječo direktivo, kot če bi sprejemali novo. Tako da po našem mnenju zdaj res ni pravi čas za to. Prav tako menimo, da ta predlog ne izpolnjuje ravno namena, ki naj bi ga izpolnil. Hvala lepa, gospod Šaci Markakis. Jorgo, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem kolegu Felnerju. O tej temi govorimo že kar nekaj časa. In eh, on je povedal točno to, kar eh, je odgovor na to, kar je povedal kolega, namreč, da naj bi vse vrnili nazaj komisije. Ampak to je naša naloga, da spreminjamo pobude komisije, to je naš namen. Ne moramo vsega samo vrniti nazaj, ampak moramo predlagati svoje, eh, podati svoje predloge sprememb, kot kolega Felner je povedal, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi zadeva bila vsaj v toliko spremljiva, da bi tudi vaša skupina lahko to sprejela. Zato se mi ne zdi primerno eh, sprejeti vašega predloga. Mislim, da je tisto eh, ključno bistvo, ki smo so ga nekateri tukaj videli, ker so hoteli eh, namenoma nesporazume, to smo zdaj izuzeli iz tega predloga. In dejstvo je, da moramo to dobro, pravo informacijo dati v roke tistim, ki eh, znajo s tem upravljati. Ampak ravno to skuša Christopher Filner s svojim poročilom zagotoviti in zato mislim, da moramo tukaj spremeniti naše razmišljanje in uh, iti v smer bolnika, ki se ne bo zgolj v tih petih, sedmih minutah informiral, ampak ki bo tudi sam uh, skušal priti do informacij, predvsem do verodostojnih in do informacij in do informacij, ki so potrjene. In tukaj lahko mi nekaj storimo v parlamentu, da zagotovimo vnaprejšno kontrolo, vnaprejšen nadzor strani pristojnih organov v članicah da na ta način razširimo možnosti za bolnika, da pride do ustreznih informacij. Kot slišim, nekateri kolegi, še posebej zeleni, želijo preložiti glasovanje, vi hočete to kar vrniti na eh, komisijo, ampak strinjam se s komisarjem Daljem, ki je dejal strani sveta, sem zdaj dobil stališče, zdaj si želim tudi stališče parlamenta. In mislim, da smo dovolj močni, dovolj ustvarjalni, da bomo lahko pripravili ustrezno mnenje kot poročevalec v odboru za industrijo in pa kot poročevalec v senci tukaj za skupino liberalcev, bi se rad osredotočil na nekaj ključnih zadev. To, kar nam je uspelo, je, da imamo uh, tukaj uh, letak, ki je v embalaži z določenimi dodatki. To je ta predlog. Uh, to, kar predlaga kolega Felner, je, da imamo ta letak, ki je v embalaži razumljiv. In ne le to, da je ta letak tudi standardiziran, razumljiv, standardiziran in dostopen v vseh jezikih na internetu. To je bistvo tega, kar predlaga kolega Felner. In eh, v dobi, ko ljudje v Evropi potuje veliko naokrog, ko ne nosijo s seboj teh letakov, teh lističev, je pomembno, da imajo dostop do potrjenih, vnaprej potrjenih eh, verodostojnih informacij. Nič več in nič manj, za to gre. Ja, eh, potem je tukaj še vprašanje, kakšne informacijske kanale naj bi eh, uporabili. In tukaj smo eh, zmanjšali število teh kanalov. Ne le, da naj bi črtali zdravstveno relevantene publikacije in tako, da ne vem, zakaj vi, kolega, pravite, da bi morali vse skupaj zdaj vrniti nazaj na komisijo. Bistveno je, da prepovemo oglaševanje, da še naprej ostane prepoved oglaševanja. Veliko ljudi je dolga leta delalo na tem, da bi eh, tukaj ne imeli oglaševanja na področju zdravil na recept. In s takšnim unaprejšnjim nadzorom, kjer je to možno, imamo države, kjer, eh, kot je Švedska, kjer to po ustavi ni možno, ampak tam, kjer je to možno, eh, pa se da pristojnim organom, da tudi v kakršnemkoli primeru, da gre eh, za sum oglaševanja zadevo, torej prepovedo. Skratka, mislim, da trenutno stanje ni več nekaj, kar bi ustrezalo današnjemu času in da je treba ljudem eh, Eh, zagotoviti, da bodo lahko svojo, svoje lastno zdravje jemali resne in da bodo tudi lahko nekoliko bolj eh, samo inicijativne na tem področju. EMEA eh, e z sedežem v Londonu je agencija EU, če hočete, in EMEA potrebuje denar. Eh, za to, da spremlja tistih 400 certificiranih zdravil. In mi moramo tudi nad tem bdeti. Ne moramo jim naložiti več dela, obenem pa jim ne dati več sredstev. Tako da tudi o tem velja razmisliti. To je torej logična posledica eh, sprejetja tega sklepa oziroma tega predloga. Še enkrat naj povem, da me veseli, da komisar Dare ne bo umaknil tega predloga, ampak da bo sprejel naše predloge in hvala tudi kolegu Felnerju za zelo strpno delo, eh, ki ga je v vložil v ta projekt. Hvala lepa, Jorgo, v imenu zelenih satuhasvih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, v bistvu bi rada podala komentar glede tega proceduralnega vprašanja, se pravi, ali naj opravimo celoten zakonodajni proces v parlamentu ali ne. Komisar Dali, ko je bil tukaj na zaslišanju v tem odboru, ki se je zavezal ponovni oceni tega predloga. Predstavnik komisije je prisoten tukaj in zato sprašujem, ali bo komisija spremenila, na novo spisala ta predlog ali ne. Ko pa bom dobila ta odgovor, pa bi nadaljevala. Uh, Mi komisija lahko odgovori na to vprašanje? Ja, to ni ravno običajen postopek, ampak če komisija želi odgovoriti že v tej fazi, lahko. Samo na to vprašanje, prosim, potem bomo prešli na ostale zadeve. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali priložnost, da odgovorim na to vprašanje. Komisar Dali je dejansko na zaslišanju pred vašim odborom dejal, da je da želi spremeniti ta predlog in da želi razsežnost pacijentov v tem predlogu okrepiti. Ampak eh, napak bi razumeli, če bi to razumeli kot napoved tega, da bo komisija zdaj podala spremenjen predlog in eh, prekinila že začet institucionalni proces. Ravno nasprotno, komisar Dali namerava tukaj na tem eh, področju vsekakor upoštevati tudi mnenje vašega odbora, eh, tako da bi bilo bi bil velik nesporazum, če bi to, kar je on dejal, razumeli kot Eh, namero, da bo prekinil institucionalni postopek, ki se je tukaj že začel. Upam, da je zdaj jasno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Hasi, izvolite. Hvala lepa za to pojasnilo. Torej, komisar Dali je dejal, da bo zagotovil večjo oziroma bolj prisotno razsežnost bolnikov v tem predlogu in da bo potem prišel na razpravo s parlamentom. Tako da parlament ima pravilo 53 v poslovniku, ki pravi, da če komisija obvesti parlament oziroma če pristojni odbor drugače ugotovi, da komisija namerava spremeniti svoj predlog, pristojni odbor odloži nadaljno obravnavo zadeve, dokler ne spreme, eh, dokler ne prejme novega predloga oziroma predloge sprememb strani komisije. Ogromno dela bo, če bomo zdaj tukaj obravnavali celovit zakonodajni predlog. Vemo, da komisija zdaj že razmišlja drugače, vemo, da je ta zadeva tudi v popolni blokadi na svetu. Obstajajo tudi drugi načini, kako bi lahko naš eh, odbor, naš parlament podal eh, stališče komisiji. Lahko sprejmemo tudi nezakonodajno poročilo, kajti kot proces je to mnogo, mnogo lažje. Če imamo celoten zakonodajni postopek, potem se nam kaj lahko zgodi, da bo eh, veliko navideznih pogajanj o zadevah, ki bodo tako ali tako postale nepomembne kasneje. Tako da predlagam, da si koordinatorji pogledajo natančno pravilo 53 v poslovniku in da razmislijo o možnih alternativah za posredovanje stališč odbora in parlamenta komisiji prednjih. dobimo strani komisije nov predlog, ki bo odražal razmišljanje sedanje komisije in novega komisarja. Torej, če sem kar sedaj jasna, moj predlog bi bil, da ne določimo roka za amandmaje danes. Peter Lize. Peter Lize. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal bom zdaj nekako zgraditi most preko teh vrzeli, ki so jih izpostavili kolegi Šaci Markakis, Pejelo in Hasi. Prav tako bi se rad zahvalil Kristoforju Felnerju kot poročevalcu, kajti veliko tega, kar potrebuje v smislu trdnosti in temeljev ta moj most je on s svojim predlogom že zgradil. Mislim, da moramo vsekakor natančno veriti, da predlog komisije brez predlogov sprememb eh, kolega Filnerja ni le nerazumljiv, ampak slab. In vsakdo, ki kritizira ta predlog komisije, bo deležen moje popolne podpore. Ta predlog komisije v takšni obliki nikakor ni sprejemljiv. Ampak po drugi strani je to za nas tudi ogromna priložnost, za nas kot odbor, za nas kot Evropski parlament. Saj je komisar dejal, da se strinja s to kritiko, da je tudi on mnenja, da ta predlog ni dober in da želi skupaj z nami, s pristojnim odborom, torej s eh, parlamentom, ta predlog preoblikovati na takšen način, da Eh, bo oglaševanje res eh, prepovedano in da bo v ospredju interes bolnikov, ne pa interes industrije. In to mislim, da je bistveno vprašanje tukaj. To je res eh, izjemna priložnost, ki jo velja izkoristiti. To pa bo od nas zahtevalo, da se potrudimo, da vzamemo ta postopek resno. Bo pa to tudi zahtevalo, to kar takole povem odkrito, da skušamo zagotoviti, kar se da široko soglasje. Zato je pomembno, da je Christopher Filner dejal, da noben od njegovih predlogov ni nedotakljiv, ampak da se lahko vsem pogajamo. Če nam bo uspelo zagotoviti veliko večino v odboru in v plenumu, potem bo rezultat tega vsekakor uh, usmeritev za vse ostale institucije. In pripričan sem, da bo komisar dalje potem to upošteval. Vedno pride do tega po prvem branju, ampak to je formalni akt. Tisti, ki so že dlje časa tukaj, vedo, da potem komisar ostane in pove, ja, tukaj je nekaj predlogov, ki, že, ki izboljšujejo že tako dober predlog komisije, ostale pa moramo žal zavrniti. To je pač eh, običajni postopek. In eh, prepričan sem, da če bomo tukaj nekaj sprejeli za veliko večino, potem gospod Dari ne bo dejal, da je ta predlog že tako, tako dober in da smo ga zdaj še malo izboljšali, ampak da bo eh, dejal, da so šele predlogi Evropskega parlamenta ta predlog predlog naredili, resnično spremljiv. Tako da mislim, da je to postopek, ki bi ga morali slediti. Pomembno je, da o tem še razpravljamo. Seveda bo potrebno upoštevati tudi določen eh, pravni eh, na svet tukaj, ampak mislim, da bi bilo čisto politično popolnoma neumno, če eh, ne bi skušali sprejeti kar se da širokega soglasja na to temo. Kar zadeva samo poročilo, še enkrat je resna hvala eh, Kristoforju Felnerju, ki je izpostavil kar nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je potrebno izpostaviti in ki izboljšujejo slab predlog komisije. Bolnik je zdaj v ospredju in ne gre zgolj za to, kaj industrija sme početi, če hoče, ampak eh, gre za dajanje informacij na razpolago eh, in sicer na zahtevo. Če bolnik želi, dobi podatke vendar pa eh, se mu teh podatkov ne usiljuje. To pa je že bil problem v tiskanih medijih, kajti ne predstavljam si, zakaj bi farmacevtsko podjetje v nekem, neki zdravstveni publikaciji plačala za celo stran. Torej, zakaj bi plačala za celo stran osebine v takšnem časopisu, če ji ne gre za prodajo. Kar se mene tiče, je to oglaševanje. To, kar je predlagal komisar Verhoegen, zdaj eh, Christopher Filner eh, želi črtati, Šaci Markakis to tudi podpira in mislim, da je to kar pomeni korak naprej. Prav tako mislim, da je nesporno, oziroma bi moralo biti nesporno, da eh, odobrene informacije, kot naprimer letak v embalaži, eh, je na voljo na internetu v vseh jezikih. Ker ti vedno znova naletimo na situacijo, ko želim jaz kot bolnik dobiti eh, ta letak v drugem jeziku kot eh, v jeziku države, v kateri sem. In to je problem, na, ko smo na poti, ampak tudi, ko gre za manjšinske jezike. Imamo kar nekaj bolnikov na Južnem Tirolskem, ki imajo velike težave s tem, da bi dobili eh, takšen letak v Nemščini. In ne vem, zakaj ne bi eh, omogočili teh podatkov, kajti eh, to so podatki, ki so odobreni in potrjeni in bi jih lahko dali na voljo. Eh, Eh, pomembno je tudi, da izboljšamo informacije, ki so na voljo na eh, teh letakih, da so informacije tudi enostavne, razumljive in tudi v tej smeri imamo nekaj v tem poročilu. Prav tako pa je v poročilu Linda McEwen kar nekaj na to temo eh, o farmakovigilanci. Tudi tam je govora o izboljšanju teh letakov v embalaži za zdravila in pomembno je, da tudi pri omenjenem poročilu Linda McEwen to obravnavamo. Je pa tukaj eno težko vprašanje in tukaj moramo še priti do nekega dogovora, do nekega sporazuma. To ni enostavno. Namreč, kako zadevo izvajati na internetu? Po mojem bi bilo najbolje, če bi na internet dajali zgolj unaprej odobrene informacije. Imamo pa določene države, kjer imajo ustavno pravne pomisleke. Tudi v naši državi je to predmet razprave, ampak mislim, da ne tako intenzivne razprave kot na švedskem. V tem trenutku sem še vedno mnenja, sicer nisem pravnik, pa vendar danes pri poročilu Mikolašik sem ugotovil, da če vprašaš tri pravnike, dobiš tri različna mnenja. Včasih imajo tri pravniki celo štiri različna mnenja. In eh, pripričan sem, da bi pravno gledano lahko zadevo razumeli tudi drugače. Jaz kot eh, pravni lajk like, se ne morem strinjati, da je pravno nemogoče zagotoviti, da se informacije, ki se dajo na internet glede eh, zdravil, vnaprej tudi preverijo. Kaj ti v primeru prepovedi, mislim, da sprostitev takšnih prepovedi ni nekaj, kar bi šlo v nasprotju eh, z svobodo govora. Tudi vnaprejšnjo preverjanje ni cenzura. To je zgolj postopek, ki preprečuje škodo. Za naprej preverjenimi in potrjenimi informacijami preprečujemo potencijalno škodo za zdrave bolnikov. Tako da mislim, da smo tukaj na pravi poti. E, če bi zadevo naknadno preverjali, ne vem, recimo, da me boli treboh, e, si kaj lahko e, zamišljam, da bi zadevo zmanipulirali. Na švedskem morda to funkcionira dobro, v 27 državah pa dvomim. Preveč nasprotnih izkušenj imam da če zadeve ne preverimo, da na koncu pridejo v napačne informacije. Tako da to je zadeva, glede katere bi rad eh, še eh, našel rešitev, sicer pa mislim, da je to dobra osnova za kar se da široko soglasje in eh, tudi dokončni dogovor. Hvala lepa, Peter. Besedo ima predstavnik komisije, če želi še kaj dodati. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko bi rad dodal še k temu, kar sem povedal že prej, namreč, da prečakujemo, da bo gospod eh, Filner v svojem eh, poročilu tudi sprejel mm, izhodišče, eh, na katerem je pripravljen ta predlog. kar zadeva torej pregled in ne more biti na spremembo tega predloga strani komisarja Dalja, mislim, da bo prišlo do zanimive razprave in zamisli, ki so zajete v osnutku poročila v tej fazi, mislim, da že predstavljajo zelo zanimiv nabor e, zamisli na tem področju in komisija se vsekakor e, veseli nadaljnega postopka tukaj v parlamentu. Smo pozitivno naklonjeni, zaenkrat pa se ne bi še izražal stališč glede posameznih točk v tem poročilu. Hvala lepa. Hvala. Gospa Weisgerber. Äh, Tudi jaz bi hotela nekaj dodati k te izredno pomembni temi. Tudi jaz bi hotela pohvaliti poročevalca najprej. On ima zelo dober pristop in mislim, da je njegovo poročilo zelo dobro poročilo, da bo zelo dobro in uravnovešeno poročilo. Že dolgo časa eh, razpravljamo o tej temi informiranje bolnikov in moram reči, da sem prav vesela, da fundamentalna opozicija, ki smo jo imeli na začetku v zvezi z tem predlogom komisije, se zdaj spreminja in sicer prehaja v konstruktivno razpravo. Eh, mi pravimo dobro, ok, eh, takšnega predloga, kot ga je dala komisija, nočemo, ampak mi hočemo na vsak način boljše informiranje bolnikov in mi hočemo eh, bolnikom, ki lahko sami si pridobijo informacije, da dati to možnost. Zato moram reči, da pozitivno ocenjujem to temo. Uh, Če bomo to pravilno oblikovali, pomembne točke so bile že navedene, lahko imamo samo uh, informacije na zahtevo, ne pa usiljene informacije in to je pomembno. Jasno, da je tudi pomembno, da vsako informacijo vnaprej eh, nadzorujemo, torej prekontroliramo, ampak konec koncev, če bomo te točke upoštevali, pa nekaj drugega je tudi pomembno, naprimer, da je v ospredju eh, bolnik, ne, ne pa industrija, da nimamo oglaševanja, temveč dejanske informacije, potem sem prepričana, da ta predlog lahko samo koristi bolnikom. Moram reči, če sem jaz pri zdravniku in ne dobim prave informacije, večkrat je tako, da zdravnik tudi nima dosti časa, torej jaz bi se rada tudi vnaprej informirala. Kakšen pa je položaj trenutno, imamo informacije na internetu, ampak te v glavnem so slabe, niso kontrolirane. In če potem slišim svet, pravi, tu ne potrebujemo eh, zakonske ureditve, zato ker eh, že informacije na internetu obstajajo, moram jaz reči ne. Trenutno so informacije slabe, to, kar jaz od svojih zdravnikov slišim, eh, potrebujejo deset minut, da jih prepričajo, da njihove informacije niso dobre. In eh, moj zdravnik, za katerim jaz govorim, pa pravi, da bi hotel imeti informacije na internetu, ki bi bile vnaprej preverjene. Zato mislim, da moramo imeti dve težišči. Na eni strani informacija eh, v navodilih za uporabo, eh, v embalaži, to morajo biti razumljive, tako to eh, informacijo mora dati industrija tudi na spletno stran. Še bolj pomembno pa se mi zdi, in jaz bom to pobudo dala, in poročevalec je zato tudi odprt, da obstaja tudi možnost, da bodi si izhajajoč iz različnih zdravil daje informacije ali pa da izhaja iz bolezni in da dejansko pripravi informacije za bolnika. Ne samo, da on, kadar gre na spletno stran te firme, dobi to informacijo, temveč da jih lahko dobi eh, glede na svojo diagnozo. Torej, če imam diagnozo, grem na spletne strani in vidim, kakšne možnosti zdravljenja obstajajo. Eh, ne samo zdravila, temveč tudi naprimer zdrava prehrana, gibanje in tako dalje. Torej, ali gre za beta blokatorje ali kaj drugega, to je bi bilo potrebno torej pravilno informirati. Na švedskem to že obstaja, tam se izhaja iz zdravil, imajo posebno stran na spletu in jaz bi hotela, da tudi mi iz Evropskega parlamenta damo signal državam članicam, da si želimo, da bi takšno bazo podatkov imeli tudi v državah članicah. Ne nujno kot evropsko rešitev, temveč temveč rešitev v država članica. Jaz bi se veselila, če bi od vseh političnih skupin dobila za to podporo in da bi prišlo do konstruktivne razprave o tej temi. Hvala. Dobro, ni več prošen za besedo. Prvo, torej, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da se strinjamo, kar zadeva cilj, ki naj bi ga dosegli. Se pravi, dejstvo, da nam ta predlog ni najbolj všeč, Že zdaj pa pač poteka razprava o tem, kakšen je najboljši postopek za to, da bi naše mnenje bilo uslišeno in da bi konstruktivno sodelovali s komisijo. Nocoj nas je kaj malo v tej dvorani, tako da se mi zdi, da bi bilo eh, težko, da bi nas eh, peščica tukaj lahko kaj rešila. Tako da predlagam, da jutri eh, o tem vprašanju razpravljate na zasedanju oziroma sestanku koordinatorjev, ki bodo po potrebi potem to uh, vprašanje ponovno izpostavili ob deseti uri, eh, ko začnemo zasedanje odbora. Se pravi, da ali nadaljujemo z delom, kot predlagajo nekateri, da pravi eh, poročevalci v senci skupaj s poročevalcem eh, skupajo skušajo razviti kar se da trdno stališče ali pa da zadevo preložimo na nek kasnejši datum. Mislim, da je na koordinatorje, da se o tem odločijo, potem pa da mi vsi skupaj odločimo, ali je takšen način postopanja ustrezen. Ja? Izvolite. Thank you very much, much. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povedati moram, da sem nekoliko presenečen na vse zadnje, imam vendarle telefon. Ni mi všeč, ko se zanimiva in pomembna stvar spremeni v proceduralno stvar, ampak to se včasih zgodi. Slišal sem razlike med zelenimi in socialisti v zvezi s tem. Precejšnje razlike. Ampak, vsaj zame, je bilo stališče socialistov novo zame. In razočaran sem, ko sem slišal, da želijo to zavrniti. To bi pričakoval od španskega predsedstva, prav gotovo pa ne od socialistov. Vendar pa mislim, da moramo imeti v mislih to, da v Evropskem parlamentu že približno 8 let zahtevamo spremembe na tem področju. Če dodam še nekaj k temu, kar so povedali kolegi. Nekdo je omenil, da so zdravstveni delavci tisti, ki morajo biti rešitev. Strinjam se, oni so ključnega pomena. Torej, zdravstveni delavci imajo ključno vlogo pri tem. Ampak, ne moremo pa trditi, da bolniki tega ne zahtevajo. Potem moramo poslušati bolnike. Rešitev je vedno treba poiskati v praksi. Mislim, da milijoni bolnikov vsak dan iščejo podatke na spletu in dostopajo do napačnih, nezanesljivih podatkov. To je dejstvo in prav zaradi tega zahtevamo spremembo na tem področju že dlje časa. Večkrat sem razpravljal z organizacijami bolnikov. Ne obstaja tipičen primer bolnika. Vsak je nekaj posebnega. Sam sem na primer kronični bolnik, imam astmo. In nekatere podatke, v zvezi z nekaterimi vidiki bolezni, ki jo imam, lahko prebavim tako rekoč. In nekateri bolniki morajo postati strokovnjaki na področju bolezni, ki jo imajo. Naj vam povem samo eno zgodbo. Bil sem pri zdravstveni službi tukaj v parlamentu, prosil sem za nov inhalator. In prosil sem jih za enakega, kot ga imam. In v ogledalu sem videl, kako je zdravnik šel na Google, da je poiskal moje zdravilo. Upam, da je našel pravega, na vse zadnje je delovalo, ampak mislim, da to ni rešitev za vprašanje izvajanja. To vem, mislim, da te, tega ne meni nihče. Imamo švedsko izjavo, ki pravi, greppar efter mycket mister ofta hela stycket. The person who, who wants to do everything, who, has, who wants to focus on everything, often ends up focusing. Kdor hoče preveč, izgubi vse. To je torej samo del sestavljanke in mislim, da se moramo tega vprašanja lotiti po posameznih delih. Vesel sem, ko sem slišal mnenje komisije, kaj ti poslali so popolnoma enako sporočilo, kot sem ga dobil od gospoda Dalija, ko je govoril o spremembi Želim slišati vaša stališča. Postavili ste vprašanje v zvezi s tem, da gospod Dali želi več osredotočenosti na bolnike. To sem poskušal doseči prav sam. Več osredotočenosti na bolnike. In mislim, da je to za nas zelo velika priložnost, da vplivamo na komisijo. Pravimo, da želimo revizijo tega predloga. In prav to tukaj počnemo. Gospa Hasi je rekla, da lahko svoje stališče izrazimo na drugačne načine, ampak običajni način za to je, da o tem razpravljamo, da to spremenilo, da spremenimo, da to pregledamo in da potem dosežemo kompromise. Tudi, če pripravimo poročilo na lastno pobudo, bo popolnoma enaka stvar. Časa pa nimamo. Zato mislim, da moramo opraviti nalogo, za katero smo izvoljeni. Namreč, da opravimo delo, ki je pred nami. Z veseljem, z veseljem bomo o tem razpravljali tudi jutri na zasedanju koordinatorjev, ampak prosim vas, ne govorite mi, da moramo nehati upravljati svojo nalogo. Hvala. Euh, ja, mislim, da kar zadeva bistvo tega, kar ste povedali ni nobenega nesoglasja. Mislim, da se vsi strinjamo, ne glede na to, z katere strani prihajamo, da je potrebno dati bolnikom na voljo vsa urodja, ki jih potrebuje za to, da bodo lahko na nek način odgovorni eh, bolniki, da bodo prevzeli odgovornost sami zase. Je pa tukaj zdaj neka razprava, ki se ne upam lotiti, ker nas je premalo tukaj, kajti jutri je jutri, jutri ni čez šest mesecev. Jutri bodo o tem govorili koordinatori, da ugotovimo, kaj želijo storiti. Mislim, da s tem ne izgubljamo ne vem koliko časa. In na ta način bomo lahko že jutri stvari razjasnili in potem bomo pač videli, ali se stvari nadaljujejo ali bomo skušali storiti kaj drugega. To je moj predlog. To mislim, da je najmanj slaba odločitev, če tudi ni najbolj popolna in strinjam se z vami, da pač Že nekaj časa delamo na tem in da je skrajni čas, da to, da to tudi zdaj rešimo. Ja, to lahko spremem, pravi gospod Filner. Hvala lepa. Dobro, potem gremo naprej na zadnjo točko na dnevnem redu za danes. In sicer poročilo o sporočilu komisije z naslovom Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Besedo kar dajem gospodu Žuao Ferreri ki je poročevalec za to temo. Izvolite. Obrigado, senhor presidente. Os, eh, os acontecimentos recentes. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imamo te dogodke, ki so bili v Madeiri in v Franciji. Te nevihte, so nam znova pokazale, kako pomembna je ta tema in kako pomembno je, da nekaj storimo na tem področju. To smo seveda že vedeli, ampak zaradi teh dogodkov je vse skupaj še toliko bolj jasno. Solidarnostni sklad dela že šest let. Komisija je prejela 62 zahtevkov za pomoč iz 21 različnih držav. Ena tretjina jih je v zvezi z večjimi nesrečami. Imeli smo zahtevo za mobilizacijo sredstev tudi po nesrečah na okolje in gospodarstvo. Škodo je pogosto težko vrednotiti. Običajno lahko ugotovimo, koliko je smrtnih žrtev in tudi gospodarski in socialni stroški so veliki, ampak težko jih je popolnoma opredeliti. Ampak socialni pomen tega je vedno večji. Kar zadeva cikl upravljanja z nesrečami oziroma reševanja nesreč. Tudi preprečevanje nesreče je zelo pomembno ter zaščita državljanov vendar menimo, da je zelo pomembno, da se na področju preventive usklajujemo in da države članice usklajujejo svoje prizadevanja v skladu z načelom solidarnosti. Glede na to, mislim, da je sporočilo komisije dobro, da vsebuje zelo konkretne predloge, vendar vseeno je naše mnenje, da bi morali iti še naprej in to poskušam doseči v svojem poročilu. Komisija predlaga različna področja ukrepanja v svojem sporočilu. In glede na to, da imamo do objave sporočila časa le še nekaj mesecev, nisem mogel dobiti nobenih podatkov o tem, kaj bo to sporočilo vsebovalo. Kar zadeva Generalni direktorat za civilno zaščito, sem jim zelo hvaležen za pripravljenost, da so mi pomagali in zagotavljali nekatere razlage, ampak vseeno mislim, da so tukaj tri pomembne smernice, ki so v sporočilo, pa se delo na njih ni nadaljevalo. Naprimer, popis virov nesreč in naročilo študije za označevanje tveganj po državah članicah z smernicami skupnosti za označevanje nevarnosti in tveganj, pa tudi popis obstoječih instrumentov skupnosti, ki lahko lahko zagotovijo pomoč in podporo pri preprečevanju nesreč. V zvezi s to zadnjo stvarjo so mi sporočili, namreč kar zadeva popis možnih virov financiranja, da bo to zaključeno do konca junija letos. Torej, to so elementi, ki jih imamo pred sabo in kakršni koli razpoložljivi podatki so vključeni tudi v poročilo. Solidarnost, medsebojna pomoč med državami članicami, veliko ukrepov je potrebnih na tem področju in poročilo, v poročilo se zahteva vzpostavitev omrežja za zbiranje izkušenj in prevencijskih ukrepov. To je podobno tistemu, kar komisija predlaga v svojem sporočilu, ampak poročilo gre še nekoliko naprej. Naprimer, vključili naj bi tudi udeležbo regionalnih in lokalnih oblasti v tej mreži. To je odbor za razvoj regi vključil in mislim, da bi, če bi si ogledali regionalne in lokalne značilnosti, storili pravo stvar in mislim, da bi morali vključiti tudi regionalne in lokalne oblasti. Kar zadeva združevanje izkušenj in združevanje prevencijskih, prevencijskih mehanizmov, da je tudi to eno področje, ki bi ga morali podrobneje preučiti. Razmislili bi lahko tudi o vključevanju nevladnih organizacij. Poročilo vsebuje eno pomembno zamisel. Namreč, ne glede na to, ali se bo nesreča zgodila in kako pogosto se nesreče dogajajo, je treba upoštevati, upoštevati več različnih dejavnikov. Naprimer, ne samo dejstva, ampak intenzivno rabo zemljišč, slabo načrtovanje, zapuščanje podeželja, kmetijske prakse skupaj s skrajnimi vremenskimi pogoji, še posebej na podeželju, vse to lahko poveča tveganje za pojav nesreč. In to je. Še, to še bolj drži za konvergenčne regije. Zato menimo, da bi Evropska unija morala vzpostaviti finančni okvir za preprečevanje nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Mislim, da bi ta okvir moral okrepiti obstoječe instrumente in podrobneje razdelati te ukrepe na lokalni in regionalni ravni, naprimer tudi politike za razvoj podeželja in tako naprej. V poročilu so navedeni različni preventivni ukrepi. ti ukrepi bi lahko bili upravičeni do prednostnih virov financiranja. Tukaj imam v mislih nesreče, ki posebej prizadanejo države članice, temu smo bili priča v zadnjih letih in tukaj bi lahko združili več dejavnosti v okviru tega finančnega okvira. Namreč nimamo iz črpnega seznama, ampak morda bi bilo koristno, da bi v luči teh nesreč pogledali, kakšno je stanje in se poskušali iz tega kaj naučiti. Naprimer, naprimer poskus, da bi zaščitili območja z visoko stopnjo tveganja ali da bi zaščitili območja, ki so gosto naseljena, pa se tam pojavljajo tveganja za nesreče, da bi to zaščitili pred določenimi vrstami nesreč, da bi spremljali varnost večjih zgradb in da bi poskrbeli, da se pri gradnji upoštevajo določene prakse varne gradnje in tako naprej. Sporočilo komisije prav tako omenja nacionalno operativno načrtovanje uporabe sredstev Evropske unije in komisija bo podprla oblikovanje teh programov na nacionalni ravni, ki jih države članice posredujejo komisiji. Imamo redko poseljena območja in najbolj oddaljena območja, ki imajo posebne značilnosti in tudi to bi bilo treba upoštevati. Na področju preprečevanja nesreč bi morali pospešiti raziskave in razvoj, obstaja pa tudi potreba potem, da poskrbimo za več usklajevanja in sodelovanja med državami članicami, še posebej med državami članicami, ki se soočajo s podobnimi tveganji. V zvezi s tem želim povedati naslednje. Namen tega je okrepiti lokalno in regionalno raven. Če si ogledamo naprimer več raziskav in razvoja, če poskrbimo tudi za več povezav med državami članicami, potem se lahko vzpostavijo tako imenovani preferencialni kanali za usmerjanje raziskav in razvoja. Torej, obstajajo tudi mreže med institucijami. Zato ni treba, da vse zagotovimo preko skupnega raziskovalnega centra in to je omenjeno tudi v komisiji, o sporočilu komisije. Čeprav tudi komisija ima tukaj pomembno vlogo. Ogledati se moramo tudi ukrepe prilagajanja za podeželje in urbana območja. Predvsem zato, ker naj bi se skrajni vremenske razmere povečale, naj bi se pojavljale večkrat in v okviru tega bi morali zmanjšati tudi razlike med regijami in državami članicami. Še posebej izboljšanje preventivnih ukrepov v državah članicah in regijah, ki so izpostavljene določenim tveganjem zaradi svojega ekonomskega stanja. Tu je torej vidik kohezije, ki ga moramo tudi vključiti v okvir strategije za preprečevanje nesreč. Vsaka regija, vsaka država članica, če jo prizadane nesreča, pogosto vidi, da so najbolj prizadeti tisti, ki imajo že na začetku najmanj. Določene naravne nesreče se ponavljajo, še posebej v konvergenčnih območjih in v skladu s predhodnimi resolucijami Evropskega parlamenta v zvezi s tem predlagamo, da bi vzpostavili Evropski center za spremljanje poplav in da bi poskusili zaščititi tudi gozdove in preprečiti gozne požare. Zahvaliti se želim vsem poročevalcem v senci za sodelovanje pri tem poročilu. Poskušal sem vključiti njihove predloge. Slišali smo tudi predloge odbora Regi, Agri. In upoštevali smo tudi prejšnje resolucije v zvezi z različnimi točkami, še posebej tam, kjer jih prej nismo upoštevali. Hvala lepa poročevalcu za odlično poročilo na temo, ki nas zadeva vse. Besedo zdaj predajam poročevalcem v senci, ki so danes tukaj prisotni, najprej gospa Edith Estrela. Hvala lepa. Mam, uh, eh, in... Hvala lepa. To je zelo pomembna tema, je zelo aktualna. Sporočilo komisije je prišlo ob pravem času in to poročilo je tudi zelo pomembno, kakor sem že povedala. Čestitati želim poročevalcu za opravljeno delo. Povedati želim tudi, da je to tema, ki se je že pojavljala v prejšnjih razpravah. S tem smo se že ukvarjali večkrat v preteklosti. Imeli smo razprave na evropski ravni, ampak tudi razprave zunaj Evrope. Poznamo primere iz Madeire, Francije, Španije, ampak to vpliva tudi na tretje države. Naprimer, nesreče se pojavljajo drugot Spomnimo se na Haiti. To je vprašanje, ki se ponavlja. Večkrat smo se torej že srečali s tem problemom in ko se srečamo s tem problemom, poskušamo najti rešitve. In skušamo pripraviti ustrezne politike, ki nam bodo omogočale preprečevati nesreče ker pa nesreč vedno ne moremo preprečiti, moramo poskrbeti, da ko se zgodijo, imamo na voljo instrumente in sredstva, s katerimi se bomo lahko izognili najhujšemu, da bi prišlo do še večjega števila smrti, uničenja in tako naprej. Naravne nesreče so povezane s podnebnimi spremembami. Zdi se, da bodo naravne nesreče v prihodnosti še pogostejše in še bolj smrtonosne. V Evropi pa smo glede tega storili le malo. Spomnim se, da sem bila poročevalka v odboru Envi, za poročilo o tej temi leta 2006. Takrat smo rekli, da moramo poskrbeti za mehanizme zaščite, da moramo okrepiti usklajevanje med državami članicami, da moramo zagotoviti več naložb v raziskave in razvoj. In takrat smo predlagali tudi številne druge predloge. In poročevalec še danes predlaga enako, kajti ni nam uspelo storiti veliko, ne glede na to, da je Evropski parlament opozoril na te pomisleke, da je predložil pobude. To je bilo leta 2006. Naprimer, leta 2006 smo predlagali vzpostavitev Evropskega centra za spremljanje suš in dezertifikacije. pred letom ali dveh je komisija izdala sporočilo, v katerem je navedla, da bi bil tak center zelo koristen. Ampak to je bilo vse. Rekli so torej, da je to dobra zamisel, ampak potem se v zvezi s tem ni zgodilo nič. Podnebne spremembe pomenijo, da bodo skrajne suše, ki vodijo pogosto do gozdnih požarov in temu potem večkrat sledijo hudurniki, da se bo to vedno večkrat pojavljalo. Ne želim, da bi menili, da je samo Južna Evropa izpostavljena temu. Ne, to velja tudi za Srednjo, Centralno Evropo. Ko se septembra vrnemo z dopusta, se mi zdi, da vsako leto sprejemamo resolucije o gozdnih požarih. Vedno znova pravimo, da bi morali storiti več, da bi morali ukrepati bolje. V zvezi s požari bom kmalo predstavila predlog, mislim pa, da potrebujemo direktivo na tem področju. Evropski parlament je to že povedal in Evropska skupina strokovnjakov za požare, torej organ za gozdarstvo, je prav tako pozval za to. Če imamo direktivo o. Če imamo direktivo torej o poplavah, mislim, da ni razloga, da ne bi imeli tudi direktive o gozdnih požarih. Povdariti želim tudi pomen kampanj za ozaveščanje. Spodbujati bi morali to vrstne kampanje, zato da povečamo stopnjo preprečevanja in da širimo dobro prakso. Mislim, da bi morali bolje izmenjevati tudi dobre prakse med državami članicami. Omeniti moram pa še nekaj. Svet je seveda delno odgovoren za to, kajti blokira predloge spremem za solidarnostni sklad. To je Evropski parlament že odobril, to je bilo že pred dvema letoma, če se prav spomnim. Prizadevamo se torej, da bi svet to, da bi umaknil blokado, želimo si, da bi solidarnostni sklad lahko spremenili, solidarnostni sklad bi morali uporabljati v namene, za katere je predviden. Če torej sklenem. mislim, da je zelo pomembno, da se nova tehnologija, nova informacijska tehnologija, naprimer, kar zadeva geografsko uporabo, ki je lahko zelo uporabna v primeru poplav, da bi to morali spodbujati. Če imamo direktivo oziroma če bi imeli direktivo o gozdnih požarih, potem bi morala ta direktiva vključevati tudi določbe o zaščiti gozdov z nekaterimi prepovedmi. Naprimer, prepovedati bi morali spremembe rabe zemlišč in vključiti tudi zahtevo za ponovno pogozdovanje. Več kot več območje v okviru Nature 2000, ki bi jih morali zaščititi in s katerimi bi morali še bolj odgovorno ravnati. Več predlogov in ukrepov smo že slišali in to večkrat. Nujno jih moramo začeti izvajati. Vse države članice bi morali pozvati, da označijo območje, kjer se pojavi tveganje za gozne požare in to bi bilo zelo korisno pri preprečevanju teh nesreč. Hvala lepa za ta predlog, ki se mi zdi vsekakor zelo koristen in zanimiv. Besedo pa predajam. Joao Maria Ugasso. Corinne, vorrei. <clears throat> Hvala, Corinne. Tudi sam se želim gospodu Ferreri zahvaliti za izjemno upravljeno delo. Nažalost. Smo se pravkar vrnili z zadnjega plenarnega zasedanja in tam smo slišali zahtevo za ukrepanje po tragedijah v Madeiri, Kanarskih otokih, Andaluziji in na zahodnji obali Španije. Naš kolega Alfonzi je rekel, da je to, kar se je zgodilo v Siciliji, da bi se to lahko zgodilo kjerkoli. Ne smemo pozabiti nikogar. Žal pa se to pojavlja vedno pogosteje. Zato moramo celoten parlament opozoriti na te vrstne pobude. In vse prositi, da začnejo izvajati ta načela. Zato mislim, da moramo biti pozorni na določene vidike, še posebej na tiste, ki so omenjeni v petem odstavku. To je pravica do ustreznega finančnega okvira. Kajti sredstva, ki jih ne investiramo, jih bomo morali investirati kasneje kot nadomestilo zaradi stroškov škode. To je torej stvar, ki jo moramo pojasniti na evropski ravni. To je prava pot. Ampak opozoriti vas želim tudi na naslednje dejstvo. V dokumentu je več načel in smernic, pa tudi v drugih dokumentih. Če želimo to izvajati, potem moramo imeti ustrezne zakonodajne in zakonske predpise, ampak tudi instrumente za načrtovanje. Tukaj morajo sodelovati vsi organi. Ne želim predloga postavljati pod vprašaj, ampak želim, da bi kot zahtevo kot vsak splošen dokument za načrtovanje, ki ga oblikujejo organi na različni ravni, lokalni, regionalni in tako naprej, da bi vsak tak dokument moral vključevati poglavje o stroških za preprečevanje. In vsak proračun, vsaka bilanca stanja vsake province, lokalne oblasti ali geografske enote, vsi bi morali vključiti poglavje stroškov preprečevanja. Kajti vsaka skupnost se mora zavedati, koliko mora uložiti v to, koliko to stane, koliko stane zaščita njihovega območja. Seveda ne moremo preprečiti potresov ali cunamijev, kako je povedal gospod Machiavelli, ko je govoril o usodi hiše. Reke bodo vedno prestopale bregove, ampak več, kot bomo uložili v to, da to preprečimo, manjše stroške bomo imeli kasneje, ko bomo morali plačati za škodo. Kar zadeva center za opazovanje suš. Tukaj imam pomislek, ne zato, ker ne mislim, da bi to bilo koristno, ampak ne vem, če bi to bilo koristno v tem kontekstu. Kolega želim opomniti, da je razprava že načrtovana, namreč 16. junija, predlog sveta in parlamenta v zvezi s tem, da bi imeli center za opazovanje zemlje to je sedaj v fazi izvajanja in oni imajo ustrezne operativne instrumente. In to je že v začetni fazi delovanja. Tam bi torej morali priskrbeti ustrezne instrumente. Tukaj zahtevamo za sredstva in specifične ukrepe. Te bi lahko prenesli tja in to bi lahko bil del naših dejavnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tremopoulos. To gre zagotovo za zelo pomembno temo in poročilo uh, je odlično in opozoril je na najpomembnejša vprašanja, vprašanja, ki so povezana tudi z urejanjem prostorov, potem vzpostavljanje ekosistemov in preprečevanje eh, dezertifikacije ter eh, tvegan. Eh, tu gre za teme, kot so financiranje in sodelovanje med državami članicami. Kaj je potrebno še dodati, je naslednje. Namreč vprašanje skupne metodologije pri kartografiranju tvegan in naravnih nesreč. Mi lahko eh, predpišemo obvezne eh, naloge, se pravi minimalna eh, kartografija, kar je treba na vsak način udejaniti da dobimo bolj učinkovite sisteme. Mi smo na vsak način za to, se s tem strinjamo, da vzpostavimo tudi finančni ukvir za preprečevanje neva, naravnih nevarnosti po letu 2000. 2010, ampak jaz mislim, da bi bilo potrebno uh, to vključiti tudi v nacionalne programe. Moramo pa imeti nadzor se strani evropskih organov, tako da bo se dejansko uh, racionalno postopalo s sredstvi, ki bodo na voljo. Mogoče bi lahko mm, predvideli tudi zaščitne ukrepe in parlament bi torej lahko tu nekaj naredil. Mo, obstaja naprimer možnost, da bi pri polovici sredstev eh, zahtevala Evropska unija denar nazaj, če denar ne bo eh, smotrno uporabljen. Naprimer, pri tem bi moral Evropski parlament povedati jasno svoje mnenje. Seveda je potrebna tu tudi solidarnost, solidarnost predvsem eh, z območji v Južni Evropi, kjer so gozni požari bolj pogosti. Eh, to seveda je treba eh, pogozdovati ta območja, Mi eh, imamo tudi nekaj predlogov izboljšave besedila tam, kjer gre eh, za eh, človeški faktor pri teh nesrečah. Tudi tu je potrebno nekaj narediti, naprimer te spremembe Eh, kjer eh, ne uporablja trajnostno zemljišče. Eh, na temelju razvoja podnebnih sprememb je bilo trebno seveda dajati prednost pogozdovanju. In mi moramo sprejeti tudi ustrezne ukrepe, kadar gre za e, majhne pregrade, naprimer rečne pregrade. Če o tem govorimo, to je zadeve, ne smejo biti tako velike, da bi povzročale več težav kot rešitve. E, to je treba na vsak način upoštevati in to je omenjeno tudi v poročilu. Torej, govor je o preprečevanju in mislim, da bi morali e, tu še več naditi in povezati preprečevanje naravnih nevarnosti in odziv na te nevarnosti. Ampak drugače se mi zdi, da je besedilo izredno dobro in ga na vsak način podpiram. Hvala lepa, gospa Marina Jakudakis. Hvala lepa, prebrala bom izjavo v imenu poročevalcev sence ECR. Torej. Najprej se želim zahvaliti gospodu Ferrari za osnutek poročila. Kakor pravi predlog komisije, Evropska unija je bila priča vedno večjemu številu nesreč, ki jih povzroči človek in naravnih nesreč. Zato je zelo pomembno, da narav, države članice poskušajo preprečiti nesreče, kjer je to mogoče in da državljane na to pripravijo, če preprečevanje ni mogoče. Pozdravljam predlog komisije namreč, da bi morali več pozornosti nameniti preprečevanju. Ukrepi na ravni skupnosti bi morali dopolnjevati nacionalne ukrepe in posve posvečati bi se morali tistim področjem, kjer je usklajen pristop bolj učinkovit od posameznih pristopov. Po mojem mnenju, osnutek poročila gre dlje preko tega. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ostali bliže predlogu komisije. Pristop skupnosti k preprečevanju nesreč bi moral biti namenjen temu, da bi okrepili ukrepe, ki so že bili sprejeti na evropski ravni in zato, da bi izboljšali učinkovitost obstoječih instrumentov politik, kar zadeva preprečevanje nesreč. Naprimer, ni mi všeč za misel, da bi ustvarjali nov finančni instrument, kakor predlaga poročevalec. Še enkrat, preprečevanje je v odgovornosti posameznih držav članic. Ukrepe na ravni skupnosti bi morali le dopolnjevati nacionalne ukrepe. Hvala. Si. Hvala lepa. Gospa Garcia. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se upravičujem, da nisem tukaj že od samega začetka, ampak Zasedal je tudi odbor za kmetijstvo in žal nisem mogla biti na dveh krajih obenem. Na začetku se želim zahvaliti gospodu Ferreri za odlično pripravljeno poročilo in za to, da je v poročilo poudarjena tudi potreba potem, da bi izboljšali sodelovanje na vseh ravneh, na lokalni, regionalni in tudi na ravni skupnosti. Zato, da bomo lahko bolje reševali nesreče. Naravne nesreče ne poznajo meja. In ne gre za to, da bi v nekaterih območjih predstavljale problem, v drugih pa ne. Če na Iberskem polotoku gozni požar, nekaj v Grčiji ali morda v Nemčiji, to vpliva na nas vse, zato moramo poskrbeti, da bodo na voljo zadostna sredstva, ki bodo omogočala ustrezno preprečevanje, ne da bi diskriminirali proti kakršnemu koli gospodarskemu sektorju. Izboljšati moramo usklajevanje na vseh področjih in en primer tega bi bil usklajevanje različnih evropskih programov, ki že obstajajo na regionalni in nacionalni ravni, na primer. Način, kako ukrepi za preprečevanje gozdnih požarov delujejo v okviru regionalne in podeželske politike. enaki protokoli vedno ne veljajo za gozne požare. Všeč mi je pristop poročevalca, imam pa nekaj predlogov sprememb, ampak v bistvu so to naslednji. Prvič, Evropski parlament je že predlagal nekaj takega, naprimer direktiva o sušah, da bi imeli nekaj takega, kajti imamo že direktivo o poplavah. Suše namreč imajo velik gospodarski vpliv. Pomislimo naprimer na nacionalni park Donjana v Španiji. Kaj se je zgodilo tam pred nekaj meseci? Zagotoviti moramo tudi enoten protokol za ukrepanje za vse vrste naravnih nesreč, naprimer gozni požari. To je bilo ena in dve, tri. Kmetje ščitijo podeželje in poskrbiti moramo, da bodo kmetijske dejavnosti ustrezne z ekonomskega vidika in tudi, da se proizvodnja ne bo končala in da bi ljudje začeli zapuščati podeželje. Če bi kmetje začeli zapuščati podeželje, bi to bila naravna nesreča in to bi lahko vplivalo na vsa podeželska območja v Evropi, kar zadeva gozdove. Zagotoviti bi morali celovito politiko na ravni Evropske unije za zaščito gozdov, vključno s pomenom pri boju proti podnebnim spremembam in tudi pri tem, kako nase vežejo ogliki. Optimalno bi morali poskrbeti za izrabo gozdnih virov in Evropski parlament je pripravil že več poročil v zvezi s tem. V prihodnosti mislim, da bi Evropska unija morala imeti finančne instrumente, ki bi bili namenjeni specifično temu, da bi poskrbeli za ukrepe prilagajanja v različnih sektorjih, zato da bi lahko preprečili nesreče v prihodnosti, ki so povezane s podnebnimi spremembami. Ne smemo verjeti, da smo imuni pred takšnimi nesrečami. Hvala. Čestitam še enkrat za zelo zanimivo poročilo. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam eh, predstavniku komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisija se prav tako zahvaljuje poročevalcu za pripravljeno mnenje, kakor tudi Evropskemu parlamentu, ki je v številnih eh, mnenjih že predstavil svoje stališče glede preventive na tem področju. Eh, področju. Pristop komisije tukaj je dvojen. Želimo predvsem delati na področju odzivanja na nesreče, prav tako pa na področju preprečevanja nesreč. Eh, želimo torej delati na področju solidarnosti, ki jo lahko zagotavlja Evropska unija, prav tako pa na načelu odgovornosti in sicer predvsem v zvezi z preprečevanjem nesreč. Od sprejetja tega sporočila je komisija sprožila celo vrsto ukrepov ki jih omenja tudi poročevalec. E, skratka, delali smo na boljšem poznavanju nasreč, na izmenjavi najboljših praks, na analizi tvegan, e, kot je bilo povdarjeno strani poročevalca. Prav tako želimo zagotoviti, da bo preventiva bolje vključena v obstoječe finančne inštrumente. V tem okviru smo že sprožili zelo nedavno študijo o ključnih inštrumentih za preprečevanje v državah članicah, prav tako pa želimo spostaviti jasnejšo povezavo med finančnimi inštrumenti in preprečevanjem nesreč. In v tem okviru se nam zdi pomembno, da razvijemo metodologijo in postopke, ki bi omogočili učinkovito izvajanje teh ukrepov na lokalni in regionalni ravni. Na zadnje naj še povem, da komisija dela tudi na vprašanju gozdov. Komisija je 1. marca objavila zeleno knjigo z področja zaščite gozdov in eh, informacijo o gozdovih v Evropski uniji. Na tej podlagi bomo lahko preverili celo vrsto možnosti za nadaljni razvoj politik na tem področju. Kar zadeva observatorij za sušo, ki so ga omenili nekateri govorniki. Eh, skupni raziskovalni centr Evropske komisije zdaj dela na tem observatoriju in eh, namen in cilj tega observatorija, prototip katerega je že bil razvit, bo služil kot eh, orodje za napovedovanje, preprečevanje in nadaljne spremljanje, kakor tudi za izmenjavo podatkov. Hvala, gospod predsedujoči, za besedo in še enkrat hvala poročevalcu za mnenje. Hvala lepa, gospod Delanois. Zdaj pa besedo predajam ponovno gospodu Ferreri in se mu že sedaj zahvaljujem za kakovost tega poročila, ki so ga pozdravili vsi govorniki ob koncu današnjega dneva. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za njihove prispevke. mislim, da bomo še morali o določenih točkah razpravljati in mislim, da bo treba uvesti nekaj sprememb, ampak hvaležen sem za vse prispevke in z veseljem bom sprejel morebitne dodatne prispevke, naj si bo v pisni obliki ali, ali pa morda na katerem od naslednjih zasedanj. Želim pa povdariti eno ključno točko. Za me je to izhodišče poročila, bistvo poročila. Lahko se izognemo nekaterim nesrečam, ne moremo pa se izogniti skrajnim vremenskim pojavom. Ampak skrajni vremenski pojav nujno ne vodi v nesrečo. In en vidik preprečevanja nesreč je to, da bi te pojave, ki se bodo vedno znova pojavljali in ki bodo morda še bolj pogosti v prihodnosti, ampak poskrbimo lahko, da vedno ne bodo vodili do nesreče. In to lahko storimo z boljšim preprečevanjem. Ne bom šel skozi vse točke, ki so jih omenili drugi, ampak kar zadeva direktive. Slišali smo predloge za direktivo o sušah in direktivo o gozdnih požarih. Mislim, da je treba ostati pri oprijemljivih ukrepih, s katerimi se lahko borimo proti nesrečam. V zvezi z sušami se morda ne strinjamo v celoti. Komisija je nekako dala vedeti, da razmišlja tudi o observatoriju. To je eno od priporočil iz prejšnjih resolucij, morda bi lahko to podrobneje preučili kasneje, lahko bi si ogledali mandat in tudi vlogo tega observatorija nujno ne predlagamo direktive o gozdnih požarih, ampak morda bi bilo dobro, če bi komisija predstavila pobudo v zvezi z gozdnimi požari in ponovnem pogozdovanju. To je omenilo že več govornikov, to je zelo pomembno vprašanje. In več držav članic se sooča z velikimi problemi na področju trajnosti gozdov. Prihaja do degradacije gozdnih površin, zato je vprašanje ponovnega sajenja, ponovnega pogozdovanja vedno bolj pomembno. Pojavljajo pa se škodljivci in drugi problemi, ki lahko ogrozijo preživetje gozda. Zato je zaščita gozda zelo koristna pri preprečevanju nesreč naprimer pri tem, da spodbujamo endemične vrste. In to ni dobro samo za biotsko raznovrstnost, ampak to lahko koristi tudi pri odpornosti na škodljivce. Tako pa bi lahko preprečili tudi nesreče. Kar zadeva finančni okvir. Predstavnica ECR je to omenila. Tukaj ne govorimo o novem finančnem instrumentu. Nekateri sicer so rekli, da bi to bila najboljša možnost, ampak v zvezi s tem smo slišali različna stališča. V poročilu predlagam naslednje. Zagotoviti bi morali ustrezen finančni okvir za preprečevanje na podlagi obstoječih instrumentov tega mnenja so bili tudi nekateri drugi govorniki in mislim, da je to najboljši način postopanja. Namreč, da bi izkoristili obstoječe instrumente, kohezijsko politiko, regionalno politiko, politiko za razvoj podeželja, vse to bi lahko izkoristili za pripravo finančnega okvira, v okviru katerega bi lahko financirali preprečevanje nesreč. Res je, kako so povedali nekateri, tega v poročilu ne zanikam. Namreč preprečevanje spada v pristojnost držav članic. To je vse lepo in prav, vendar. Mislim, da bi morali okrepiti sodelovanje in usklajevanje med državami članicami. Mislim, da bi to vendarle moralo ostati področje, ki je v primarni odgovornosti držav članic omenili ste tudi pomen kmetovanja in kmeto. Preučili smo poročilo odbora Agri in vključili nekaj vidikov tega poročila. Uloga kmetovanja je namreč zelo pomembna in v obrazložitvenem memorandumu sem to že omenil. Če si ogledamo to v okviru preprečevanja nesreč je to zelo pomembno. Preučiti moramo zapuščanje podeželja v nekaterih regijah. Tudi to vpliva na to, da so nekatere regije bolj dovzetne za tveganja. Sprejeti moramo torej celovit pristop k preprečevanju nesreč in pri tem moramo upoštevati vidik vseh sektorskih politik na preprečevanje nesreč. In to vključuje tudi skupno kmetijsko politiko in to je navedeno tudi v obrazložitvi. Gospod Ukijes in gospod Tremopolos sta omenjala instrumente načrtovanja. Namreč, da bi morali imeti posebno proračunsko postavko namenjeno preprečevanju. To spada v pristojnost držav članic, kakor smo že povedali, ampak spremeniti bi morali torej financiranje skupnosti, potrebo potem, kako se določajo in dodeljujejo sredstva. Pojavlja se tudi vprašanje, kako preveriti, da se sredstva učinkovito uporabijo to je popolnoma relevantno vprašanje, to je omenil že eden prejšnjih govornikov na prejšnji seji. Povedati moram, da so obstoječi mehanizmi, ki jih omenjam, takšni, da že vključujejo mehanizme preverjanja. Obstoječi mehanizmi financiranja vključujejo preverjanja. Preverjanja, da se sredstva ustrezno porabljajo. Tega nismo zanemarili. To je zelo relevanten pomislek, kakor sem že povedal tukaj, ne uvajamo novega instrumenta, ampak da bi z obstoječimi instrumenti lahko ustvarili okvir, iz katerega bi lahko financirali preprečevanje. Čeprav so ti instrumenti že pogojeni naprimer z preverjanji, da se sredstva ustrezno uporabijo. Prosim vas, pošljite mi svoje prispevke. Vse sem si zabeležil, kar ste danes povedali, ampak če menite, da bi bilo dobro, da mi svoj prispevek pošljete v pisni obliki, vas seveda prosim, da to naredite do navedenega roka za oddajo predlogov sprememb. Mislim, da je to 22. morda lahko predsedujoča to razjasne, ampak pripravljen sem na vaše prispevke. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj ste pripravili odlično teren za zaključek današnje seje. Dejansko rok za ložitev predlogov sprememb je 22. marec o povdne. V odboru bomo glasovali 24. aprila 2010, v plenumu pa junija 2010. Hvala vsem tistim, ki ste zdržali do konca današnje seje, ki je bila resnično dolga. Lep večer vsem in vidimo se jutri.